glasovanju oziroma na glasovanju. Delali smo v sodelovalnem duhu in še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom za delo. Hvala. Dank, Jadeau, Najlepša hvala. Za štiri minute sledi kolega Dezir. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais moi aussi commencer.